So, heute kann ich meine Kolleginnen und Kollegen namentlich. E, dobro, danes lahko vse kolegice in kolege eh, posamezno pozdravim. Ljubčeva, eh, Hauk, Kadenbach, Šluter, Gerbrandi, Hans Jensen, eh, vsi dobrodošli in gospod Čimanski je tudi tukaj. Torej, Danes imamo dnevni red, kjer nimamo veliko glasovanja in usklajevanja. To bomo imeli v ponedeljek. Eh, kljub samo imamo nekaj točk na dnevnem redu. Najprej prva točka, sprejetje dnevnega reda. Imate kakšne predloge za spremembe? Ne, potem smo sprejeli. Eh, potem pa imamo eh, na voljo vse jezike, razne estonščine in malteščine. Potem pa naprej trialogi drugi trialog in zadnji v zvezi z direktivo o medu je 4. marca. Eh, je bila 4. marca in tu smo se dogovorili, 19. marca pa bomo v Enviju glasovali za eh, april 2, pa je predvideno plenarno glasovanje. Eh, tudi pri sistemih za trgovanje z emisijami smo se dogovorili in pri letalih tudi tu smo se četrtega marca dogovorili e, ni še jasno ali bodo vse politične skupine e, tu dale soglasje kompromisno besedilo mora biti sprejeto v enviju vendar stvari še niso jasne se pravi tu je situacija še napeta potem drugi e, trialog o invazivnih vrsticah smo se dogovorili včeraj in včeraj smo imeli tudi trialog, ker sem jaz poročevalec in sicer v zvezi z CITESom. Eh, ta trialog sem po treh minutah prekinil in komisiji eh, dejal oziroma svetu rekel, da je vse to velika nesramnost, da so črtali vse delegirane akte, da so hoteli parlamentu odzeti vse pravice in tako gremo v drugo obravnavo tega namreč ne smemo dopustiti eh, upam da bodo tudi drugi odbori tako ravnali sprejeli smo tudi poročilo gospoda sayersa in tu imamo zelo jasen mandat kako bomo ravnali s takimi stvarmi v prihodnje in to smo včeraj to preizkusili pri citesu eh, nič nismo izgubili tudi pod časovnim pritiskom nismo eh, vendar nočemo da nam odvzamejo naše pravice s tem da sklenemo gnile kompromise in zaradi tega je včeraj trialog trajal dve tri minute Gremo naprej. E, zapisnike sej 27. 28. november, 22. in 23. januar so pred nami. Ali imate kakšne pripombe? Ne, sprejeto. In potem pa prehajamo kar četrti točki dnevnega reda. Danes imamo pač tu izmenjavo mnen. E, s članom računskega sodišča Janom Kinštom o izvajanju programa LIFE. In tu je tudi naša stalna poroče Vauka. Jaz sem velik ljubitelj tega programa Life in projektov. To je eden izmed najbolj uspešnih programov. Eh, morda me bodo pač eh, drugače podočili, vendar kljub samo se mi zdi, da je to zelo zanimiv program in projekti so zanimivi. Zanima me, kakšna je vaša analiza in kakšni so vaši eh, nasveti. Prvi dobi Eh, besedo gospod Jan Kinšt, na to pa kolegica Juta Haug. Prosim. Yeah, ja, you, Chairman, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa za to priložnost, da sodelujem na tem sestanku in da eh, predstavim poročilo računskega sodišča 15.2013 o okoljski komponenti eh, programa LIFE. Eh, kot veste, gre tu za prekrivanje z različnimi področji. Tu je šlo za znesek 2,5 milijard eh, evrov za obdobje 2007 do 2013. Ta eh, program naj bi bil eh, platforma za izmenjavo dobrih praks in tudi za pospeševanje okoljskih politik Evropske unije. S tem je uspešnost lajfa in okoljske komponente odvisna seveda tudi od okoljskih sprememb. Komisija namerava povečati sredstva za LIFE v naslednjem programskem obdobju in zaradi tega smo tudi hoteli opraviti izvesti pregled eh, okoljske komponente LIFE-a. Pregledali smo 95 eh, projektov za obdobje 2005-2010 v Nemčiji, Franciji, Italiji in Združenem kraljestvu. Eh, sodišče je ugotovilo, da program ni dovolj dobro zastavljen in tudi izvajanje ni eh, dovolj dobro, kar ima seveda negativne učinke na uspešnost. Torej, program ima preveč ciljev, glede na to, da je eh, sredstev malo. Ti okoljski projekti se razprostirajo po dvanajstih različnih področjih in to pomeni tudi, da ni dovolj kritične mase dobrih projektov, da bi na ta način zagotovili res eh, konkurenčne projekte in dosegli uspeh, kar je glavni cilj tega programa. In poleg tega je eh, proračun bil eh, eh, razporejen po nacionalnih ovojnicah dodeljenih državam članicam. Mi smo hoteli proporcionalno distribucijo projektov po državah članicah. To pomeni, da bi projekti konkurirali s projekti iz iste države članice, ne pa z drugimi državami članicami. Vendar LIFE ima Eh, eh, seveda eh, evropsko razsežnost in bolje bi bilo, če bi pač ti projekti konkurirali med seboj na ravni Evropske unije. Potem pa tudi nimamo dovolj dobrih kazalnikov za uspešnost in zaradi tega tudi ne moremo na natančno, pravočasno opredeliti problemov pri programu, pri projektih in problem je tudi v tem, da imamo prvo oceno uspešnosti šele eh, pet let eh, po začetku projekta in dve leti pred koncem projekta. In, uh, dejstvo je da smo tudi ugotovili da obstajajo težave pri implementaciji. največji problemi so naslednji komisija ni dovolj eh, upravičila izbiro projektov to velja tudi za evalvacijo določenih vidikov ki so ključnega pomena za projekte life gre namreč zlasti za njihov pomen eh, na okolje gre za ugotavljanje tudi, kakšna je, eh, kakšno je razširjenje rezultatov in podobno. Tu eh, obstaja tudi veliko tveganje, eh, da pomembnih vidikov projektov ne ocenjujejo pravilno, da tudi ne ugotavljajo dovolj negativnih učinkov na uspešnost projekta mi moramo seveda tudi eh, natančno vedeti, ali eh, naj pač določene eh, pristope podvajamo in uporabimo tudi drugot in tega tudi ne moremo ugotoviti. Potem ekipa za spremljanje pregleduje poročila, iz eh, tega programa. In mi smo ugotovili, da so eh, mnogi eh, projekti bili pravzaprav preveč optimistični, kar zadeva njihove rezultate in ekipa tudi ni dovolj pravzaprav ocenjevala in spremljala rezultate in tu gre pravzaprav tudi za eh, preveč pozitivno eh, oceno rezultatov in eh, zaradi tega pravzaprav obstaja nevarnost, da celoten projekt ne bi bil dovolj uspešen. Eh, pomembno je seveda eh, da eh, imamo otepljivo učinkovitost za okolje in pomembno je seveda da se rezultati ki so uspešni tudi podvajajo pomnožijo in prenašajo drugod in tu pravzaprav če ne prihaja do širitve rezultatov na ravni evropske unije da pravzaprav program ne more biti uspešen. Zato, da bi eh, zaščitili znanje eh, posameznih eh, projektov, eh, se pravzaprav eh, določeni rezultati posredujejo samo podjetjem in podobno in s tem se tudi zmanjšuje učinkovitost eh, programa. Eh, Eh, samo 23 eh, projektov je dejansko mogoče eh, ponoviti in pomnožiti drugot in to je seveda zelo slabo. Kaj bi morala storiti komisija? Torej, morala bi se osredotočiti na prednostne naloge, določene za določeno število let. Treba bi se bilo osredotočati na specifična vprašanja in zagotoviti je treba, da se projekti izbirajo glede na njihovo kakovost in eh, geografska eh, uravnovešenost ne more biti pomemben eh, glavni kriterij. Evaluatori morajo seveda pripraviti eh, ločene ocene eh, projektov, treba je natančno pregledati njihovo inovativnost in seveda je treba tudi eh, preveriti, kakšen je potencial za repliciranje rezultatov treba je olajšati spremljanje, monitoring eh, programa in treba je zagotavljati, kako je z trajnostjo eh, in učinkovitostjo razširjanja eh, rezultatov in repliciranja. Potrebni so tudi ekspost obiski. Eh, treba je seveda tudi upoštevati zasebne eh, udeležence, ki želijo seveda zaščititi svoje poslovne interese. Eh, hvala lepa. Najprej dobi besedo poročevalka gospa Juta Hauk. Najlepša hvala. Posebno poročilo računskega sodišča seveda pozdravljamo tako kot vedno. To izredno poročilo o izvajanju programa LIFE je za našo zakonodajo prišel prepozno. Ko ste ko je prišlo to poročilo računskega sodišča, smo že končali našo zakonodajo in bili smo ponosni, da smo dosegli dober rezultat v sodelovanju z irskim predsedstvom, kajti sicer aprila ne bi mogli imeti že prvih razpisov za projekte LIFE, če ne bi že v sredini lanskega leta zaključili priprave zakonodaje. To je ena stvar dragi predsedujoči, lepo je, da sem eh, našla vsaj enega privrženca v parlamentu za te celovite projekte. Eh, jaz sem to vedno eh, bila. Eh, mi smo že v preteklosti imeli eh, Eh, take projekte, naj navedem uh, iberskega risa, uh, vendar mislim, da mora računsko sodišče vsaj čez dve leti pripraviti naslednje poročilo, da oceni tudi to, kar se je v tem času zgodilo. Uh, torej, tu gre torej za uh, dodeljevanje sredstev po nacionalnih uh, kriterijih. Uh, to, ta komponenta v poročilu nam pride prav, kajti večina v parlamentu je bila proti tem eh, nacionalnim dodelitvam sredstv. Mi smo vedno hoteli, da se projekti ocenjujejo glede na eh, dodano vrednost za Evropo. Eh, to nam žal ni spelo uresničiti v zakonodajnem postopku in sedaj pač imamo te projekte po nacionalnih eh, kriterijih. Eh, kompromis eh, je bil pač takšen, svet je hotel, da gre to v nacionalne ovojnice in to za vse večne čase. No, veseli smo, da obstaja pač tudi ta phasing out za nacionalne alokacije, kar zadeva Eh, ponavljanje pomnoževanje rezultatov repliciranje eh, mislim da smo mi zagotovili določene pogoje da lahko projekte ki tečejo v eni državi ponovijo v drugih državah, v drugih pogojih, se pravi, da se lahko učijo iz eh, tekočega projekta. Eh, mi smo vse čas hoteli zagotoviti neko mrežo med eh, posameznimi državami članicami, med njihovimi organi, ki so pristojni za life in mi smo pripravili tudi neko usposabljanje za tiste eh, države, ki menijo, da eh, bodo na slabšem, če ne bo več nacionalnih alokacij. Eh, in to šolanje je pravzaprav namenjeno tistim državam, ki imajo težave, da se naučijo, kako pravzaprav lahko bolje konkurirajo za te projekte. upam, da bodo pač ti predlogi eh, povzeti tudi v spremembah, ki jih morajo sprejeti komisija in svet. Eh, eh kako je s Lajfom za obdobje 2014 do 2020? Sedaj imamo pač torej priporočila računskega sodišča in kako je to mogoče prevzeti v delovni program. In kako je torej z določanjem prednostnih nalog, kako je z eh, instrumenti in postopkom izbire. Vi ste namreč kritizirali tudi postopek izbire oziroma eh, sistem ocenjevanja. Ali obstaja sedaj tu nekaj drugega ali pa bodo eh, še naprej nadaljevali z istim in kako je lahko nek projekt ozoren za druge projekte, tako kot ste vi rekli, kako je lahko en projekt katalizator znotraj ene države, kako bi, bi eh, bil učinek eh, dobrega projekta še večji za okolje. Gospoda Kinšta bi rada vprašala, kako je sedanjim proračunom za LIFE. Rekli ste, zvišali naj bi ga, to je predlagala tudi komisija, jasno. Torej, povišanje je predvideno ne tako eh, visoko, kot smo si mi to želeli. In Novi del bo pravzaprav Eh, usrkal eh, to povišanje in sicer to je ta novi del, ki se nanaša na podebno politiko. Torej, vi ste opravili analizo. In upoštevali ste tudi okoljsko politiko in eh, upravo. Ali se lahko iz tega že nekaj naučimo za sektor podnebne politike v novem programu. Zlasti, če govorite o tem, da projekti niso bili dovolj usmerjeni v cilj, kako je potem z novimi predlaganimi finančnimi instrumenti na področju podnebne politike? Kako Eh, lahko zagotovimo, da bodo tudi upoštevali predloge računskega sodišča. Ali ste že dobili kakšne povratne informacije, kajti to lahko samo posredujete komisiji in tudi izvedbeni agenciji, kajti sicer bomo čez leto ali dve pred isto kritiko in tega seveda nočemo. Mi si želimo, da bi stvari takoj eh, dobro izvajali. Potem pa imam še vprašanje za, glede te ekipe za spremljanje, za monitoring. E, torej, sedaj ste to ekipo e, večkrat omenjali. Kdo naj bi sestavljal to ekipo? Komisija? Uradnik iz držav članic? Ali udeleženih? Kdo je v tej ekipi? Jaz eh, nisem samo članica odbora za okolje in poročevalka za live. Jaz sem eh, tudi v proračunu in veliko se ukvarjam s proračunom. In vsakeč, ko slišim, eh, da ko se nekaj novega zahteva, neka ekipa in podobno, je to morda pametno, vendar. Eh, te ljudi je treba plačati, te eh, ljudi, ki so v tej ekipi. In ali menite, da mora to zagotoviti komisija ali pa države članice in da bi potem imeli sistem poročanja oziroma kako si predstavljate to ekipo za monitoring, za spremljanje? Tu bi se ustavila. Mislim, da imamo še zelo veliko kolegov, ki želijo <laughs> spraševati, no morda jih ni veliko, ampak najbolj dragoceni so tukaj. Macht, torej, ni pomembna količina, temveč kakovost. Kolega Gerbrandi. Da, Juta, res je. To je kot program Life. Eh, ni eh, pomembna količina, temveč kakovost. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad izpostavil, da govorimo o enem izmed najbolj uspešnih evropskih programov. In kljub samo vidimo tu dokaj negativno poročilo Evropskega računskega sodišča. Kaj smo se lahko iz tega naučili? To poročilo bi moralo biti obvezno ne samo za študente za evropske zadeve oziroma druge študente, ki se ukvarjajo z evropsko zakonodajo, temveč tudi za vlade eh, eh, v državah članicah Evropske unije. Ali boste pač to poročilo predstavili tudi v svetu za okolje, kajti to bi bilo zelo koristno. In ne samo tam, tudi v ekofinu bi bilo to treba predstaviti, kjer pač se sestajajo ministri za finance. To je klasični primer, kaj gre narobe v Evropski uniji. Vedno gre za eno stvar. Države članice so zainteresirane samo za eno stvar, ko gre za evropski proračun. In sicer, kako lahko dobimo čim več denarja v lastno državo. Prav malo jim je mar za kakovost programov. Kako se porablja denar? Pomembno je samo, kje se porablja in sicer v lastni državi. Če potem preberem kritike sodišča, tu gre za stoodstotno obsodbo eh, stališča sveta. S tem smo se soočali v trialogu o lajfu. Vi pač pravite, da gre za skromen proračun. Strinjamo se. Eh, borili smo se za več denarja, pa nam ga svet ni hotel odobriti. Eh, rekli ste preveč ciljev točno to smo mi tudi izpostavljali. Države članice svet pa želijo čim več ciljev, zaradi tega, ker lahko na ta način vedno najdejo način, da porabijo denar v lastni državi. Kritizirali ste tudi nacionalne alokacije, da gre to v nacionalno ovojnico in to je tudi točka, o kateri smo se prepirali svetom. E, nacionalne alokacije v instrumentu, kot je LIFE, so smešne. In mislim, da smo bili kar uspešni, eh, ker smo pač dosegli phasing out za te nacionalne alokacije, vendar sploh jih ne bi smeli imeti. In to je eh, moje glavno sporočilo tukaj. Kako lahko torej to sporočilo prenesemo našim državam članicam. Tu gre namreč za veliki problem. Eh, vi ste v poročilu dosti krat omenjali komisijo, vendar mislim, da bi se morali bistveno bolj osredotočiti na svet in na države članice. My, my would... In potem moja zadnja pripomba in tu želim eh, podpreti Juto Hauk tu gre za eh, poročilo obdobju 2005-2010. Mislim, da smo 2011. leta eh, začeli sami v parlamentu delati na tem programu Life in zelo dobro bi bilo, če bi to poročilo imeli, preden smo začeli eh, s to temo tukaj. Kaj ti vsi argumenti, ki jih vi uporabljate v svojem Eh, poročilu so tudi argumenti, ki smo jih mi navajali v trialogu s svetom in komisijo. In tu ne gre samo za to poročilo eh, računskega sodišča. Videl sem mnoga druga poročila iz prejšnjih mesecev o eh, prejšnjem finančnem obdobju in za nas, poslance, bi bilo zelo dragoceno, če bi to imeli prej v našem boju s svetom. Potem pa še dodatno vprašanje glede časovnega načrta. Eh, večletni finančni načrt eh, za naslednjih sedem let se konkretizira in eh, tu imamo nek element in sicer umestni pregled leta 2016. Ali lahko vi najdete način za evaluacijo tekočega eh, obdobja, da bi prve rezultate eh, mi lahko uporabili že leta 2016 ob eh, umestnem pregledu. Se pravi, morda bi lahko vi dali neke umestne skene, umestne slike celotne situacije, zato da nam ne bi bilo treba tako dolgo čakati. To bi bilo zelo Eh, koristno, če bi pač računsko sodišče to storilo za eh, umestni pregled sedanjega večletnega eh, finančnega načrta. Komisija. Dobro jutro. Komisija se je že odzvala javno na poročilo sodišča in v tej fazi se lahko samo strinjamo z mnenju uh, Jute uh, Hauk, uh, v novi uredbi LIFE se odražajo pravzaprav že eh, mnoge spremembe. Te so pač posledica eh, hude razprave med eh, svetom in, svet, in, in komisijo. Torej, phasing out je predviden do leta do umestnega pregleda, pregleda in Eh, tudi osredotočanje na manj tem je tudi predvideno. Naj poročam tudi o novostih. Eh, sedanji live ni eh, kopija prejšnjega in strinjam se z gospodom Kinšom, da je treba uporabiti programe Live kot katalizator, tudi zaradi tega, ker je pač zelo malo denarja na voljo in koncept celovitih integriranih projektov je seveda tu zelo koristen in LIFE lahko tu deluje kot katalizator in lahko seveda izboljša eh, izvajanje eh, eh, okoljskega eh, okvira v Evropske unije. Treba je seveda zagotoviti, da se sredstva uporabijo tako, da pomagamo uh, Eh, državam članicam, ki imajo težave z eh, eh, vzpostavitvijo programa za upravljanje po reči in upamo seveda, da bo več denarja in zelo se bomo osredotočali na vode, odpadke, upravljanje voda. Mi smo se seveda razpravljali, eh, razpravljali z državami članicami o večletnem finančnem eh, programu in države članice zelo težko sprejemajo pač določene vidike v tako majhnem programu, kot je LIFE. Eh, treba je seveda upoštevati, da bo naslednja eh, nova pravna podlaga eh, zagotovila, da bo LIFE boljši katalizator, da se bo izboljšalo tudi opiranje na zasebno javna partnerstva. Eh, imamo seveda tudi nove trende za informiranje in upravljanje in države članice bodo lahko na ta način zagotavljanje usklajeno izvajanje in eh, dobri projekti eh, bodo eh, povezani v mrežah in dejstvo je, da bodo pač eh, lahko zagotavljali skupno izvajanje evropske zakonodaje v državah članicah. Na ta način naj bi se pač tudi zapirale vrzeli v določenih politikah. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo še poslancem. Najprej Sandrin. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Kinštu za njegovo navzočnost danes tukaj in pa za predstavitev računskega sodišča na temo programa LIFE. Kot je bilo že rečeno, gre za zelo pomemben instrument pri izvajanju okoljske politike Evropske unije. Vendar pa, nažalost, ta program predstavlja le majhno kapljico vode v morju evropskega proračuna. Gre eh, tudi eh, za zelo majhen eh, program eh, in naša poročevalka in naš odbor bi si želel, eh, da bi bil proračun za ta program večji, kajti ta program vsekakor pozdravljamo gre za boj proti bioraznolikosti. In izguba bioraznolikosti je vedno večja. Kot so kolegi že povedali in za njimi se strinjam, eh, mislim, da eh, je moč učinkovitost tega programa eh, še izboljšati. Vi ste si ogledali različne možnosti in zelo mi je žal, da te razprave nismo imeli preden smo eh, sprejeli nov eh, program Live. Ampak zagotavo bomo imeli priložnost v naslednjem sklicu, da z vami še razpravljamo in da tudi vaše pobude vključimo v našo vizijo bolj eh, se je potrebo, potrebno osredotočiti eh, na eh, ciljne ukrepe. Ti ukrepi morajo biti tudi dovolj prepoznavni. Tako bomo lahko poskrbeli tudi za ustrezno financiranje programov. Če se na to osredotočimo, in to je vaš predlog, in tudi okoljevarstveniki se z nami strinjajo. Potem se je potrebno osredotočiti predvsem na dve točki. Prvič, Evropska komisija mora odobriti proračun za izplačilo nadomestil na področju eh, izgube bioraznolikosti. Vsi dobro vemo, da uničenega ekosistema ne moremo ponovno vzpostaviti. Vendar pa bi na ta način zbrali vsaj sredstva za ohranitev naravnega okolja. Program Life za ohranitev eh, naravnega okolja predstavlja pravzaprav že del dobro znane eh, politike v Evropski uniji. Imamo recimo direktivo eh, na temo habitatov ali pa direktivo na temo ptic. zanima me, v skladu s katero politiko je ta dodelitev eh, proračuna eh, za eh, področje bioraznolikosti, govorimo o nadomestilih zaradi izgube bioraznolikosti. Na katero politiko skupnosti se torej upira to financiranje in zanima me, ali računsko sodišče meni, eh, da se ta proračun, ki je že zelo omejen, dobro uporablja. Moje drugo vprašanje pa se nanaša na naravo financiranja. Gre za proračun, za program LIFE in sicer za področje podnebja uspeh LIFE-a je odvisen od zmožnosti financiranja majhnih projektov, ki bodo imeli konkreten in prepoznaven učinek na okolje. Generalni direktorat za podnebje želi 80 eh, milijard evrov eh, uporabiti z eh, pomočjo zasebnih bank. Ali je ali to drži, kako eh, bo Evropska komisija to opravičila. In gospod Kinšt, kaj menite o to vrstni uporabi proračuna za program Life? Najlepša hvala. Zadnje pa bo spregovorila gospa Ljubčeva. Prosim. Gospodin predsedatelj, uh, izključitelno udovoljtvore. Hvala predsednik. Zelo zadovoljna sem s tem poročilom in eh, rada bi čestitala gospodu Kinštu in eh, Juti. Čestitam ima glede tega, kar sta povedala o uporabi programa Live. Menim, da je ta program zelo učinkovit, čeprav vsaj v moji državi ni tako priljubljen. Zaradi tega bi rada, da bi imeli priložnost razpravljati o tem poročilu tudi v samih državah članicah. Zelo pomembno je sprejeti nacionalne ukrepe, tako da bi lahko izboljšali udeležbo držav članic v samem programu. Ko je govora o učinkovitosti, to pomeni, da je treba sprejeti ukrepe za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti. Danes smo namreč slišali da obstaja nekaj pomankljivosti na teh dveh področjih. Nekatere države članice so mnenja, da program LIFE in sredstva povezana z njim predstavljajo element, ki je neizogiben. Program LIFE obravnavajo kot nekaj samoumevnega zaradi tega nihče ne ukrene nič um, glede kakovosti programa. Ali obstaja analiza ali pa um, statistika glede držav članic, um, ki bolje koristijo sredstva? S tem ne bi želela s prstom pokazati na krivce, vendar pa menim, da bi tako lahko pozvali tiste malo manj vestne učence, da izboljšajo svoje rezultate. Zato menim, da bi bilo dobro, če bi nam zagotovili tudi nekaj informacij na to temo, ki bi jih lahko uporabili v naših državah članicah. Hvala. Najlepša hvala. Čisto zadnji pa dobi besedo gospod Kinšt, prosim. Yeah, ja, thank you very much. Thank you very Najlepša hvala. Hvala za pripombe in odzive. Morda bi uvodoma lahko dejal, da sem tudi sam privrženec programa Life. In uh, zaradi tega sem uh, bil tudi zelo vesel, da sem bil član ekipe, ki je ugotavljala, kaj bi lahko izboljšali na tem programu. Najprej nekaj pripomb, ki jih je izpostavila gospa Haug. Najprej grede same časovnice predložitve tega poročila. Res je, to vprašanje se vedno zastavlja. Uh, vedno se mm, zastavlja vprašanje, ali bi lahko podvojili število človeških virov že pred samim iztekom programa, ne šele na koncu, kajti veste, da je zelo težko izvesti revizije ob eh, že izvedenih programih. Običajno pregled poteka že med samim programom, tako da se tega vprašanja zavedamo. Tudi gospod eh, Herbrandi, ki je eden izmed pomembnejših članov odbora za nadzor proračuna, se zaveda, da želimo biti aktualni tudi pri pripravi poročila računskega sodišča. Tako da se trudimo. Vseeno pa z objavo poročila sredi januarja 2014 eh, pred, smo predložili zelo pomembno poročilo. Res je sicer, da lahko te ugotovitve prevedemo samo v rezultate na ravni uredbe, kajti številni pripombe se nanašajo na delegirane akte, izvedbene akte in na vprašanja, ki ste jih omenili, naprimer večletni delovni program. Tu gre za konkretne razpise in za orodja, ki jih lahko uporabimo. Poleg tega so bili predhodni rezultati na voljo komisiji vsaj po mojem mnenju, že sredi leta 2013 in dotaknili smo se že nekaterih eh, vprašanj, ki smo jih izpostavili na koncu v poročilu, tako da so bila ta vprašanja znana. Poleg tega smo pred petimi leti že objavili posebno poročilo, ki se nanaša na še en vidik eh, programa LIFE, ta se nanaša na naravo, Kot veste, program za naravo v okviru LIFE-a ni enak kot okoljska komponenta programa LIFE. Tu gre tudi za vprašanja spremljanja, replikacije in elementov, ki jih prav tako sedaj ob obravnavamo v tem poročilu. Celoviti programi so tudi eden izmed elementov, ki jih vedno znova povdarjamo, na nje se vedno vračamo, kajti na koncu bomo sicer videli kako bodo zadeve potekale, vendar menimo, da je to dober način za zagotavljanje skladnosti z nacionalnimi prednostnimi nalogami prek uh, upoštevanja javnih skladov, mednarodnih skladov, sredstev EU. In zamisel pri celovitem programu je, je, da gre to za regionalne, nacionalne programe ali pa celo programe, ki so mednarodnega pomena. Konec koncev je to osnovni cilj programa Life. In na zadnje še dodelitve, mislim, da smo vsi v istem čovnu. Tu je šlo za prizadevanje tako komisije sveta kot revizijskega sodišča glede programa Life. V novem programskem obdobju bo še vedno obstajal sistem nacionalnih dodelitev. Meni se zdi, da je to čisto realistična ureditev. Tu je treba upoštevati relevantne člene same uredbe. Na nekaterih mestih ni upravičenosti države članice do sredstev, če ta ne more zagotoviti dovolj kakovostnega programa. Prosim, ne pozabite, da gre tu za neposredno upravljanje sredstev strani komisije, tako da mora imeti komisija ustrezno močno pooblastila. Če država članica ne more predložiti programov, ki lahko ki so lahko konkurenčni in lahko konkurirajo z enako kakovostnimi programi iz drugih držav članic, je torej eden izmed dejavnikov kakovost eh, samega programa, ne samo država članica, iz katere program prihaja, tako da bi lahko odločili uprit boljšemu programu. Poleg tega gre tudi z, v uredbi z, za z gradnjo zmogljivosti in za zmožnost upravljanja programa s posamezne, strani posamezne države članice. Tako da ne bo nihče rekel, da ni, bil, ni imel priložnosti enakopravno tekmovati z drugimi. Mislim, da je to kompromis med svetom in komisijo, ki bo, upajmo, dobro deloval in da bomo imeli dovolj eh, izkušen na podlagi del, prvega delovnega programa za nadaljne delo, delo držav članic v drugi fazi, ko bomo postopno opuščali nacionalne dodelitve. Potem replikacija, ponavljanje programov. Številni ste upravičeno dejali, da je to samo kaplja v morje, sploh glede na sredstva namenjena za sam program. Splošna logika in naše razumevanje stare in nove uredbe je, da bi moral biti program katalizator za spremembe, spremembe v okolju, spremembe politik v interesu EU in na ravni EU. Po naših opažanjih um, je predhodno obdobje temeljilo na pristopu od spodaj na vzgor, ne od zgoraj na vzdolj. Na skornji ravni se določajo posamezne politike. Sedaj pa imamo nabor številnih programov, ki jih je zmožno ponoviti in nimajo samo nacionalne ali lokalne razsežnosti, temveč imajo tudi razsežnost EU. In v času revizije sem obiskal dva programa. Naj navedem le enega, pri katerem eh, sem imel resne pomisleke, da bi ga lahko uporabili ponovno uporabili v okviru okoljske politike že na sami ravni te države članice, ki je program izvajala. Sicer si je program izpolnjeval um, zahtevane kriterije, ampak uh, pri oblikovanju samega programa ni bilo videti, da bi lahko dejansko prišlo do širitve tega programa. Uh, Poleg tega sem omenil, da rezultat um, 8 programov, ki se jih lahko ponovijo od 24, uh, ni najbolj spodbuden rezultat. Ne moremo sicer vedno pri, pričakovati 100 odstotne učinkovitosti, seveda ne moremo pričakovati, da bomo čisto vse programe iz programa Life lahko ponovili, ampak uh, rezultat, ki smo ga dosegli, po mojem mnenju, ni zadovoljiv. Potem vprašanje glede proračunskih sredstev. V poročilu smo res navedli prvo priporočilo, ki se nanaša na neusklajenost med dokaj visokimi ambicijami in majhnimi sredstvi. Kot računsko sodišče se vedno vzdržimo razprav glede tega, kako visok bi moral biti proračun za en ukrep ali pa za drugi ukrep, kajti to je v pristojnosti proračunskih organov. Želeli smo le pokazati, da glede na široka prizadevanja in ambicije starega programa Life, proračun sploh ni bil dovoljšen. Sploh prek, eh, glede na sistem nacionalnih dodelitev si lahko zamislite, da lahko teoretično v nekaterih primerjih lahko v posamezni državi glede na nacionalno dodelitev lahko financirate manj kot en sam projekt. Tako da res je v pristojnosti proračunskih organov, um, da določajo končna sredstva, vendar pa z omejenimi sredstvi ne morete storiti čudežev. Potem glede dodelitev sredstev za podnebne ukrepe, to bom predpustil kolegom, glede ekip za spremljanje, pa sam nisem pristojen za to, da bi odločal, kdo naj eh, bi bil deležen v teh ekipah. Kar se tiče korakov, ki jih eh, te ekipe niso upoštevale, torej glede elementov, ki bi jih po našem mnenju vseeno morali upoštevati med spremljanjem. Gre tu za kazalnike, ki bi jih morali spremljati med samim programom, tako da bi dobili jasen odziv glede morebitnega nezadostnega izvajanja projekta, zato da bi lahko pomankljivosti odpravili čim prej. Tako da deloma gre za to, da bi lahko komisiji, svetu, parlamentu pokazali, da projekti ustrezno potekajo. Potem gospod Herbrandi. Glede razprav v svetu naslednji teden, odbor za okolje, odboru za okolje v svetu bomo predstavili to poročilo in bomo videli, kakšen bo odziv na poročilo. Trenutno ni načrto, da bi to predstavili na ekofinu, sicer pa lahko prikažem, pokažemo našo pripravljenost, um, vendar pa bomo videli, kako bo glede poročil, o katerih so razpravljala tudi v navezavi na Kokobu, smo ugotovili, naprimer, da obstaja splošna tendenca držav članic ne le pri tem okoljskem programu, temveč tudi na področju razvoja podeželja, podeželja pristop ta, da bi imeli čim bolj splošne cilje, ki bi lahko bili uporabljeni za zelo širok spektr programov. To smo izredno kritizirali. Običajni odziv sveta pa je ta, da se zahteva fleksibilnost in s tem se sicer lahko do določene mere strinjam, ne more pa to iti na račun jasno določenih ciljev, na podlagi katerih bi na to ocenjevali posamezne projekte in ugotavljali, ali so bili uspešni ali ne. Tudi mi smo morali kot računsko sodišče določeni določati konkretne cilje, ki naj bi jih programi v nacionalnih državah članicah pravzaprav dosegli, glede na to, da države članice niso bile dovolj specifične na tem področju. Po drugi strani pa lahko rečem, da ima komisija pravico, da se strinja ali pa pač ne z, z programskimi dokumenti. Tako da mislim, da bi morala biti komisija bolj stroga glede sprejemanja programov morale bi zavrniti tisti, ki so preveč splošni. Potem naj povem, da je običajna praksa računskega sodišča ta, da po dveh do treh letih predvidimo nadaljno spremljanje rezultatov. Tako da pregledamo, kako se je komisija odzvala na naše pripombe, ki smo jih podali v poročilih. Na to pa običajno o tem obvestimo tudi parlament poskušamo zagotoviti, da je časovno tempiranje poročil čim bolj primerno, vendar pa gre tu za zelo velik obseg eh, projektov in želimo zagotoviti ustrezen odziv in doseči potrebne sklepe. Potem eh, vprašanje gospe Belje. Morda bi bilo dobro to prepustiti komisiji. Mislim, da ste se mm, obrnili predvsem na nje. Ne moram spregovoriti v njihovem imenu o vprašanjih proračuna, sami se običajno vzdržujemo takšnih vprašanj. Glede vprašanja gospe Ljubčeve pa bi rekel, da bi lahko obvestili držav člani, države članice o rezultatu. V našem poročili smo zaobjeli pet držav članic. Zaobjeli smo predvsem eh, tiste države, ki uporabljajo večino sredstev iz programa LIFE. Tako da tu ne moremo ugotavljati, kdo so boljši učenci, kdo šipkejši na podlagi samo pregleda teh petih držav. čeprav Bolgarije nismo zaobjeli, pa lahko glede na obseg razprave oziroma pregleda rečemo, da so bili rezultati dokaj reprezentativni. Sedaj pa predajam besedo kolegici, da obrazloži še vidike glede podnebja. Prosim. Najlepša hvala. Glede povišanja stroškov za ekipe za spremljanje. Naj povem, da ekipa za spremljanje že deluje. Gre za skupaj podjetij, ki sodelujejo pri evalvaciji del, ki potekajo v okviru posamičnih projektov. V našem poročilu smo torej predlagali samo izboljšanje določenih praks, predvsem, ko gre za evalvacijo posameznih ukrepov morali bi izvesti mm, obsežen pregled mm, nalog, ki naj bi se izvedle glede na posamezen proračun. Menili smo, da je treba oceniti dejanski učinek posameznega projekta in eh, možnost razširanja rezultatov. Tu ne gre samo za povišanje sredstev za posamezne ekipe za spremljanje. Ne, gre samo za večjo učinkovitost takšnih ekip. Potem glede podnebnih vprašanj. Mislim, da bi na ta vprašanja sicer lahko najbolje odgovorila komisija. Na voljo je dokaj omejeno število sredstev in ta majhen znesek eh, se uporablja za študije, za usklajevanje med posamičnimi dejavnostmi, ki bi pomagale pri izvajanju politik. Teh sredstev pa ne bi uporabili za širše ukrepe zaradi tega, ker nimamo dovolj sredstev. Najlepša hvala, Juta Haug. Še moje vprašanje glede finančnih instrumentov in vaše ocene tega dejstva. Tu gre za finančne instrumente na področju podnebne politike, to, kar je izpostavili tudi Sandrin Belje. Torej, kako bi sedaj uporabili sredstva iz bank za izvanje politik eh, na področju podnebja? Se vam zdi, da je ta pristop dovolj usmerjen? Tudi v poročilu ste nam reč govorili o starem programu Life. Vedno ste izpostavljali, da zadeve niso dovolj usmerjene. Bomo lahko to, ta primankaj odpravili z uh, usmerjenimi finančnimi instrumenti? Oziroma, kakšno je vaše mnenje? Kaj bi še morali sprejeti oziroma storiti, da bi lahko zagotovili večjo usmerjenost? Hvala. möchten Sie? Well, I, I... Gospod Kinšt, bojim se, da sedaj nimam odgovora na učinke takšnih finančnih instrumentov. Ne vem pa, ali je to neposredno povezano z ožjim določanjem ciljev oziroma boljšo usmerjenostjo podjetij, ki ne, projektov, ki naj bi dobila sredstva. Mislim, da je stari program za objema 12 področji ki so bila dokaj široko zastavljena, ki bi dopuščala široko financiranje programov na nacionalni ravni. Gre za zelo širok eh, razpon programov, ki bi jih lahko podprli. Tu je prišlo tudi do težav pri konkurenčnosti. Prav tako ni bilo dovolj kritične mase za uspešne projekte, predvsem na enem področju, ki bi lahko privedal do izboljšanja podnebne politike na ravni EU. Tako da ne vem, ali bi moralo biti vprašanje za, o instrumentih za financiranje najbolj relevantno na področju usmerjenosti ukrepov, če sem vas prav razumel. Treba je imeti jasen nabor ciljev, ki naj bi jih program Life sam dosegal. Ni videti, da še kdo želi besedo, komisija morda? Komisija, prosim, predstavniki Dege Klima. Hvala, moj kolega, pri zaspeh klima. Najlepša hvala. Preden predam besedo svojemu kolegu za vprašanje eh, podnebja, bi se rad zahvalil gospodu Kinštu za vsa priporočila, kar zadeva bolj učinkovito upravljanje tega programa in tudi kar zadeva vzpostavitev proračuna. Veliko projektov je računsko sodišče izpostavilo in eh, to so bili projekti, ki so bili financirani v okviru programa, eh, ki je bil predhodnik programa LIFE. Eh, v trenutnem programu imamo indikatorje uspešnosti, indikatorje učinkovitosti, v eh, preteklosti tega nismo imeli in eh, ravno ti projekti so bili izpostavljeni iz eh, strani računskega sodišča. Gre za projekte v okviru Life 3. Kolegica je izpostavila majhne programe, ki naj bi jih financirali v okviru nadomestil za izgubo bioraznolikosti bojim se, da je vsota, ki bo namenjena eh, za takšne projekte, eh, zelo majhna in neravnotežena v okviru celotnega programa LIFE. Kljub temu pa mislim, eh, da moramo vse skupaj povezati z sredstvi iz eh, programa za razvoj podeželja in pa iz eh, kohezijskega sklada. Sedaj pa bom predal besedo svojemu kolegu iz, oziroma svoji kolegici iz GD za okolje. Financial instrument in the Najlepša hvala. Glede vprašanja uporabe finančnih instrumentov v okviru novega programa LIFE. Torej, če si pogledamo spremembe na področju podnebja, imamo tri cilje. Do leta 2020, naprimer, glede izpustov toplogrednih, toplogrednih plinov. Prav tako imamo določen eh, cilj za obnovljivo energijo, prav tako tudi tu, tako kot pri prvem cilju, do, smo na dobri poti, da dosežemo svoj cilj. Potem pa imamo tretji element, ki se dotika energetske učinkovitosti. Tu pa še zdaleč nismo se približali cilju. Tu potrebujemo specifične instrumente in ukrepe za to, da bi lahko dosegli tudi cilj energetske učinkovitosti. In eh, program LIFE je ravno eden izmed tistih formatov, kjer lahko testiramo možne ukrepe za doseganje tega cilja projekti za večjo energetsko učinkovitost eh, so učinkoviti v tem vidiku, da bi lahko zagotovili boljši izkoristek energije. In eh, bolje financiramo takšne programe prek posojil, kakor pa nepovratnih sredstev. Sploh, ko gre za uporabo jas, javnih sredstev. Tudi program LIFE predvideva v določenih primerjih nepovratna sredstva. Zasebni sektor pa ni pripravljen eh, zagotoviti posojil zaradi posameznih tveganj. Tudi banke se ne zavedajo, da obstaja takšen eh, tržni segment in se ne udeležujejo. Prav tako prihodki niso dovolj visoki, da bi za banke predstavljali dobičkonosen posel. Tako da bi tu lahko prek sodelovanja bančnega sektorja ocenili nove pristope. Tako da nameravamo sodelovati z državami članicami, z njihovimi bankami, tako da bi banke lahko podprle projekte posameznih gospodinstev ali pa manjših podjetij, ko gre za projekte za izvajanje energetske učinkovitosti. Glede na to, da imamo na voljo 18 milijonov, to sicer ni veliko, nam pa to omogoča, da testiramo posamezno schemo v več državah članicah. Čez nekaj let bomo videli, kako učinkoviti so pristopi in razmislili bomo, ali lahko prek strukturnih eh, skladov uvedemo tudi repliciranje uspešnih projektov, tako da bi na centralni ravni, torej prek neposlednega upravljanja, pretehtali nekatere programe, ki bi jih lahko na to v posamezne regije uvedle prek pomoči strukturnih skladov. Tako da je to potencijalno dober način uporabe zasebnih finančnih sredstev. Istočasno pa je to vprašanje zelo tesno povezano z vprašanji nacionalnimi politikami energetske učinkovitosti. Tu gre za nacionalne načrte, ki naj bi jih vse države članice sprejele do aprila letos. To pomeni, da če želite biti upravičen eh, za te programe oziroma za ta sredstva, morate zagotoviti, da je vas, vaš projekt skladen z nacionalnimi cilji. Naprimer, lahko predvidite nepovratna sredstva za posamezen eh, projekt, vendar pa bo do ta sredstva znašala le 5 odstotkov celotnih stroškov na to pa bi lahko preostalih 95 odstotkov podjetja ali pa mm, gospodinstvo pokrilo prek mm, takšnih zasebnih skladov. Tako da mislim, da je to dobra priložnost, da pretehtamo smiselnost takšne ureditve. Potem pa imamo tu še instrument eh, za nacionalni kapital. Tu gre za nov projekt, prek katerega bomo razmislili o načinu financiranja, naprimer na področju prilagajanja podnebnim spremembam. Tu vemo, da se soočamo z visokimi stroški, kot se odzivamo na podnebne spremembe v državah članicah in javna sredstva ne bodo dovolj. Tega se zavedamo. Zaradi tega obstaja velika potreba potem, da razmišljimo o tem, kako pritegniti zasebni sektor. Tu predvidevamo nekatere pilotne projekte, zato da bi lahko ugotovili, kako pritegniti tudi zasebni sektor v financiranje takšnih programov. Zaradi tega smo predlagali, da bi obe komponenti vključili v novi program LIFE. Najlepša hvala, predstavnica komisije. Želim si, da bi bili v kolegiju komisarjev in da bi vas kolegi komisarjev dobro poslušal, kajti Evropski parlament se je izrekel za tri cilje do leta 2015. Komisija pa ni bila pripravljena niti opredeliti posameznih ciljev, naprimer, ko gre za obnovljive energije, je komisija ostala dokaj nedolečena zaradi tega, ker si tega ni držnila storiti. Hvala Bogu bo sklic te komisiji potekal in bomo dobili novo. Sploh glede na to, kar ste vi izpostavili sedaj, lahko upam, da bo nova komisija poslušala vaše pripombe, kajti to, kar ste povedali, je res imelo glavo in rep. Bi še kdo želel besedo? Ne? Potem se zahvaljujem komisiji. Želi še gospod Kinšt besedo? Prosim. For, for Najlepša hvala. Hvala za povabilo sem dejal, um, to ni zadnjič, ko pregledujemo program Life in uh, tehtamo nove ureditve v novem programu Life. Zelo zanimivo bo revidirati tudi rezultate v skladu novega programa. Bi se pa dotaknil še tistih elementov, ki sem jih na začetku pozabil izpostaviti. Torej, ko se pogledamo novo uredbo, Tu gre za vprašanje delegiranih in izvedbenih aktov. Tu gre za tretji odstavek tretjega člena, kjer gre za kazalnike učinkovitosti. Po mojem mnenju, splošni okvir teh kazalnikov, kot ga omenjamo tu, ne predstavlja celovite slike, morali bi ga dopolniti. To smo zapisali tudi v poročilu pri kazalnikih bi se morali bolj osredotočiti na rezultate. Kazalniki učinkovitosti, ki naj bi se izvajali, so naprimer števila intervencij oziroma učinkov, ki jih ima posamezen projekt na podlagi nacionalne podnebne politike, potem gre tu za učinkovitost rezultatov in zmožnost replikacije teh rezultatov druge. Tako da tu bi se morali bolj osredotočiti na same rezultate pri opredeljevanju kazalnikov. Potem glede pooblastil komisije. Komisija bi morala imeti priložnost, da prek delegiranih aktov še dopolni same kazalnike uspešnike pri določanju učinkovitosti programov. Tako da mislim, da bi morala komisija prevzeti to pobudo. Najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala za izkazan interes za naše poročilo v vašem odboru in veselimo se nadaljnega sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da smo imeli zelo dobro razpravo. Prisluhnili smo vam in upam, da so vam prisluhnile tudi druge institucije. S tem eh, smo zaključili z eh, četrto točko dnevnega reda, sedaj pa bomo nadaljevali z Karlom Šluterjem. Karl, beseda je tvoja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ali je gospod Schnellhardt tukaj? Prebral sem seznam delegiranih aktov in videl sem da se eden izmed tih aktov nanaša na prevoz tekočih olj in maščob po morju. Vse skupaj mi ni bilo najbolj všeč. Če želite prevažati olje, eh, ki ga potrebujete za prehrano, potem potrebujete tudi ustrezno eh, sredstvo za prevoz. Komisija se je odločila ne, eh, ta postopek bo predrag, sledimo določilom poslovnih združenj, razen kadar gre za zelo nevarne kemikalije. Prosili smo EFSO, da naredi analizo in EFSA je dejala, ja, eh, vse skupaj eh, ni slabo, eh, če bo po prevozu opravljeno tudi ustrezno čiščenje. Celo standardi industrije so višji od standardov, ki jih zastavlja Evropska komisija za mineralna olja. Evropska eh, komisija ne upošteva dejstva, da eh, bi lahko prevoz eh, semen vodil do ustvarjanja precejšnje količine toksičnih snovi. Torej, eh, celoten eh, predpogoj EF se, eh, se osredotoča na to, da mora biti po prevozu in pred prevozom opravljeno ustrezno čiščenje. In če ladjo natovorite v Indoneziji ali pa Braziliji, kako se lahko potem prepričamo, da so bile te ladje predtem tudi ustrezno očiščene. No in če se tukaj osredotočimo na metilni, terciarni, butilni eter, Že zelo majhna količina eh, te snovi lahko vpliva na okus hrane. In eh, ta, snov ne spada med eh, nevarne eh, kemikalije. Kako eh, se lahko prepričamo, da je bila ta snov dejansko odstranjena? Še nekaj drugih snovi je, ki se mi zdijo čudne. In um, kje je zagotovilo, da bo izpolnjena zahteva EFSE, da je potrebno cisterne očistiti. Velika večina evropejcev bo pomislila, no ja, če tudi zadeva ni nevarna, je razmeroma čudno, da bi olčno olje eh, prevažali v uh, isti cisterni, ki je malo predtem uh, eh, prevažala uh, kakšne druge kemikalije. Torej, potrebno je zagotoviti uh, ustrezne standarde ali pa bom ta predlog, uh, ali pa bom priporočil, da ta predlog zavrnemo. Sedaj pa Evropska komisija. Hvala lepa. Gospod predsednik ta predlog uredbe predstavlja posodobitev eh, uredbe, ki jo imamo že iz leta 96. Gre za seznam kemičnih snovi, ki eh, se lahko prevažajo eh, na ladjah pred prevozom olja namenjenega človeški uporabi pet eh, utemeljitev imamo za ta predlog v osemnajstih letih odkar eh, to zakonodajo imamo je bila zakonodaja evropske unije vzor za tretje države države v katere eh, maščobe tudi izvažamo imamo tudi eh, znanstvene eh, argumente za uporabo tovrstne zakonodaje. Osredotočamo se na seznam kemičnih snovi, ki so dovoljene. Želimo se izogniti temu, da bi eh, se v teh cisternah prevažale tudi nevarne kemične snovi. Potrebno pa je upoštevati tudi druge vidike, eh, ki se nanašajo na bolj gospodarsko plat. Eh, namreč eh, cisterne ne morejo potovati prazne. To je z gospodarskega vidika povsem nesprejemljivo. Torej, v teh cisternah se mora nahajati neka določena snov sredstva za prevoz eh, maščob, ki jih uporabljamo eh, za človeško ali pa živalsko eh, prehrano, se bi povečala za najmanj šest odstotkov v nasprotnem primeru. Poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi okoljske stroške. Torej, te ladje nikakor ne morejo potovati z praznimi cisternami. Če so eh, prazne, potem jih napolnijo z morsko vodo. In eh, pri tem prihaja tudi do okoljskih težav, ko ladja potuje od enega do eh, drugega pristanišča. Namreč v morski vodi je seveda tudi plankton. In, Vemo, da obstaja tudi eh, toksični eh, fitoplankton, ki lahko eh, povzroči obolevnost školk in vemo, da je tudi v Evropsko unijo na tak način prispel ta škodljiv fitoplankton. Eh, govorili ste tudi o poslabšanju okusa, vonja, ol in maščob, ki se privažajo v eh, cisternah. In kot sem že dejal, prva mm, zakonodaja na tem področju je bila sprejeta že leta 96. Res eh, se zdi eh, nekoliko čudno, da se eh, nek dan v cisternah prevažajo kemikalije, naslednji dan pa olje namenjeno človeški prehrani. Ampak prosili smo EFSO, da pregleda na stotine snovi, ki so na tem seznamu in EFSA je preverila vse snovi pet jih je bilo zavrnjenih. In zato smo jih odstranili z eh, tega seznama oziroma iz te priloge. EFSA pa je ocenila tudi eh, tri eh, snovi, ki jih izpostavlja gospod Šljuter v eh, svojem poročilu. In eh, vse te tri snovi so bile ocenjene pozitivno. Metilni, terciarni, butilni eter, MTBE. To je snov, ki jo je EFSA oziroma znanstveni odbor, ki takrat še ni obstajal, uh, ocenil. Uh, za nenevarno, eh, sledila je ocena EFSA leta 2003 in leta 2012. Če so ladje oziroma cisterne ustrezno očiščene, potem eh, to sredstvo ne predstavlja eh, nobene nevarnosti. Potem so tukaj mineralna olja, bela mineralna olja. Ta direktiva namreč obsega tudi prevoz maščob, ki niso namenjene zgolj eh, človeški in živalski prehrani. Torej, eh, v tej prilogi smo črtali pet snovi, eh, ki so bile prej na seznamu in pri tem smo se osredotočili na znanstvena dognanja, na znanstvene podatke, ki so precej obsežni. In sedaj se osredotočimo še eh, na pranje cistern pred eh, prevozom eh, mineralnih olj. Do tega čiščenja prihaja v tretjih državah, kjer so te cisterne izpraznjene in potem napolnjene z oljem seveda na žalost eh, v tem primeru nimamo pravnih instrumentov eh, za nadzor eh, čiščenja cistern, ampak za kakovost blaga, ki ga prevaža ladja, je odgovoren kapitan in zato mora kapitan pisno zagotoviti, da so bile cisterne ustrezno očiščene. Torej, kapitan ladje mora podati zagotovila, da je čiščenje potekalo v skladu z mednarodnimi določili na tem področju, ki seveda imamo. Da ni prišlo do čiščenja na odprtem morju in eh, da eh, ta eh, voda, umazana voda, tudi ni bila odplavljena na odprtem morju čiščenje mora biti opravljeno v pristanišču, tako da ne privede do izliva kemičnih snovi v morje. Tako, gospod predsednik, to so torej znanstveni argumenti in tudi pravni argumenti, ki so nas privedli do tega, da smo predstavili ta predlog uredbe. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala lepa. Želi še kdo beseda? Chris Davis. Very briefly. Eh, ja, čisto na kratko. Seveda obstaja določeno tveganje. Komisija pravi, da tveganje ni in pripravljena je bila ustrezna znanstvena analiza. Torej, zanima me, ali lahko Karl Schlüter, ki je vložil to zanimivo vprašanje, eh, potrdi to, kar je ravno kar povedala komisija kar zadeva določene snovi, se s komisijo strinjam, ne predstavljajo nobenega tveganja, eh, so namreč povsem eh, neškodljive, ampak če cisterne, eh, tudi če cisterne niso ustrezno očiščene in bi deloma ostanki teh snovi bili še zmeraj prisotni, ne bi povzročili nobenih težav. Eh, ampak obstajajo tudi druge snovi, recimo metilni terciarni butilni eter, ki eh, že pri eh, vsebnosti 15 eh, mikrogramov na liter spremeni okus eh, olja oziroma maščobe pri vseh analizah EFSE je predpostavka ta, da je bilo izvedeno ustrezno čiščenje cistern, vendar pa nimamo nobene pravne podlage, ki bi nam omogočila, da bi to v tretjih državah tudi dejansko preverili. Torej, nobenih zagotovil nimamo, da bo čiščenje ustrezno opravljeno. Naslednja točka na dnevnem redu je eh, točka na temo Hongkonške eh, konvencije. In tam uh, se bomo pogovarjali o tem, uh, kako uh, je bila v preteklih 15 letih ta konvencija kršena. No ja, torej, gre zgolj za to, ali verjamemo tretjim državam ali ne. Uh, če so cisterne ustrezno očiščene, ja, potem se strinjam, nobene nevarnosti ni. Ampak tukaj gre za zelo pomembno vprašanje varstva potrošnikov. Ne gre za to, da se ne bi strinjal eh, z trditvijo, če je cisterna čista, potem je eh, olje varno. Ampak moj problem je ta, da nimamo nobenega ustreznega instrumenta, ki bi nam omogočil, da dejansko preverimo ustreznost čiščenja v tretjih državah. Mislim, da je to tveganje, ki ga predstavlja ta neznanka v celotni enačbi, še zmeraj preveliko. Zanima me, zakaj Evropska komisija ni prosila tako, kot predlaga, komis, eh, kot predlaga industrija v svojih smernicah. In komisija, moram reči, je v veliki meri prekopirala določila industrije. Zakaj torej Evropska eh, komisija ni. Eh, prenesla v uh, svojo uredbo uh, tudi eh, določiva, kar zadeva minimalno vsebnost uh, škodljivih snovi. In to je moje zadnje vprašanje Evropske komisiji. Zanima me tudi, preden predam besedo Evropske komisije, o kakšni količini pravzaprav govorimo o kakšni količini olja in maščob. Gospod predsednik, no, ne morem odgovoriti na vaše vprašanje. Količina uh, je lahko sto tisoč litrov ali pa eh, sto eh, tisoč eh, kubičnih metrov. Torej, gre za predvsej veliko količino olja oziroma maščobe, ki se namenja živalski krmi. Tukaj govorim o perutnini, o svinini eh, in pa o govedu in pa tudi o maščobah, ki so namenjene eh, uporabi v človeški prehrani. Ne podcenjujemo tveganja, gospod eh, Šliter, ampak to tveganje smo omejili z seznamom snovi, ki so dovoljene In eh, na tem seznamu nikakor niso vse snovi. Torej, z tem eh, smo že kar precej omejili tveganje. Potem pa je tukaj problematika, eh, ki se pojavlja v zvezi z čiščenjem cistern. Kot je bilo rečeno, mora kapitan dati pisno zagotovilo, da so bili spoštovani vsi mednarodni kriteriji na tem eh, področju. Kapitan je vedno odgovoren za tovor, ki ga ladja prevaža. In uh, prosili smo za to pisno uh, zagotovilo in eh, to zagotovilo morajo podati tako pristojni uradi v pristanišču, kjer se čiščenje opravi, kakor tudi kapitan ladje. In eh, v interesu industrije je, da eh, ta oljen maščobe ne vsebuje snovi, ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje človeka ali živali. No, uh, govorili ste o tej sestavini MTBE, ki uh, vpliva na von uh, eh, olja oziroma maščabe. No, uh, to osnov je mogoče takoj zaznati, kajti von. Uh, Olje in maščabe se eh, spremeni in eh, takoj lahko ugotovimo, da čiščenje ni bilo ustrezno opravljeno. In naj še enkrat ponovim, eh, v 18 letih, odkar imamo zakonodajo na tem področju, ni bilo na tem področju nobenih nesreč oziroma vse nobenih poročil nismo prejeli strani držav članic ali pa strani industrije. Najlepša hvala. Karl. No, še naprej se izogibate mojemu vprašanju, kar zadeva uvrstitev belih mineralnih olj. Ali ste slišali za katastrofo povezano uh, z Euriko? Takrat eh, smo želeli, da bi kapitan prevzel odgovornost, ampak 15 različnih eh, podjetij je bilo vključenih v takratni prevoz uh, In uh, težko je bilo določiti odgovornost. Ena država, ena, eno podjetje je zagotovilo tovor, drugo je bilo odgovorno za naložitev tovora, tretje podjetje je bilo uh, odgovorno za prevoz tovora in na koncu smo imeli seznam 15 podjetij, tako da je bilo zares težko uh, določiti odgovornost. In zakaj pravite, da bi prevažali morsko vodo? Seveda eh, lahko cisterne napolnimo eh, z eh, sladko vodo, z čisto vodo, kajti v številnih izmed teh tretjih držav imajo težave z oskrbo z pitno vodo. Jaz res ne razumem, zakaj bi prevažali morsko vodo. Ali želi Evropska komisija še kaj dodati? Ja, seveda gospod predsednik. Pozabil sem odgovoriti gospodu eh, Šlitarju eh, glede eh, maščob namenjenih prehrani. Olja in maščobe so avtomatično namenjene prehrani, zaradi tega, tega ni potrebno posebej naštevati v prilogi gre za navedbo drugih belih mineralnih olj, ki eh, niso namenjene človeški ali živalski prehrani. EFSA je dejala, da bela mineralna olja, če je cisterna ustrezno očiščena, ne predstavlja nobenih težav in eh, ta bela mineralna volja, ki niso namenjena prehrani, se lahko prevažajo torej v teh cisternah pred prevozom uh, olja in maščob namenjenih človeški in živalski prehrani. Ja, Eureka, seveda, prišlo je uh, do nesreče, ampak tukaj gre za prevoz nafte in teh dveh področji res ne moramo povezovati. v našem primeru so potrebni ustrezni dokumenti in potrebno je tudi zagotovilo kapitana, da je bila ladja ustrezno očiščena. Ja, res je, potreben bi bil morda uradni certifikat, lahko zahtevamo tudi od pristanišča izvora Eh, certifikat, da je bila ladja ustrezno očiščena. Vendar pa seveda lahko pride do goljufi tudi v tem primeru. Verjamemo pa v mednarodna pravila in menimo, da je zagotovilo kapitana zadostno v eh, tem primeru, eh, kar zadeva kakovost čiščenja cistern. Tako, mislim, da sem sedaj odgovoril na vprašanje Karla Šliterja. Hvala lepa. S tem smo uh, zaključili za to razpravo. 19. marca bomo glasovali v odboru za okolje in glede na to, kako, kakšen bo izid tega glasovanja, bomo potem aprila to obravnavali na plenarnem zasedanju. Eh, nadaljujemo pa spet z Karlom Šluterjem eh, in sicer smo pri šesti točki, gre za predlog sklepa svete v zahtevi, da države članice v interesu Evropske unije ratificirajo mednarodno konvencijo iz Hongkonga o varnem in okolju prijaznem recikliranju ladi iz leta 2009 ali pristopijo k nje. Karl Šluter, ja, danes je res moj dan. Kot se morda spomnite, smo imeli uredbo glede izvedbe konvencije iz Hongkonga v Evropi. Ta konvencija določa mednarodne standarde o recikliranju ladi. Ampak, glede na moje mnenje in mnenje številnih evropejcev, so ti standardi veliko preniski in e, bi jih radi izboljšali. E, Kot veste, eh, smo imeli tudi konvencijo in s eh, eh, Bazla in kot veste, vse te ladje, ki naj bi jih reciklirali, vsebojo številne škodljive snovi, škodljive barve, azbest in tako naprej. Torej, večina teh ladij je eh, polna škodljivih snovi. Da bi se izognili konvenciji iz eh, Bazla, je eh, komisija dejala, da ladja, te ladje pravzaprav ne predstavljajo odpad, odpadnega materijala. Ampak takoj, ko zapustijo evropske teritorijalne vojne, vode postanejo odpadni materijal če eh, želimo izvesti eh, konvencijo iz eh, Bazla, potem eh, moramo poskrbeti tudi za to, da ohranimo logiko te bazelske konvencije. Namreč, potrebna je ustrezna oprema za eh, recikliranje ladij, potrebno je zagotoviti varnostne ukrepe za delavce eh, in eh, poleg tega je potrebno uporabljati tudi ustrezna določila, kar zadeva obravnavo škodljivih snovi torej vsi eh, ti standardi morajo veljati tudi v primeru, ko se ladje reciklirajo izven Evropske unije. Kljub eh, temu bi priporočil, da glasujemo za konvencijo iz Hongkonga. Ta ne bo takoj stopila v veljavo, samo ena država jo je zaenkrat uspela ratificirati in to je Norveška. Glede na to, da Norveška ni članica Evropske unije, ima očitno več časa, da se ukvarja s to temo in Sicer zaradi tega, ker se recimo ne ukvarjajo s tekočimi olji. No, Norveška je edina evropska država, ki je torej to konvencijo ratificirala. Naj hitreje bo ta konvencija stopila v veljavo 31. decembra 2015 in najkasneje 31. decembra 2018. Vse skupaj je odvisno od. Uh, celotnega postopka ratifikacije na mednarodni ravni. Če bi bila konvencija iz Hongkonga ratificirana pred eh, vstopom v veljavo uh, uredbe iz Evropske unije, potem bi prišlo do uh, nastanka vrzeli, namreč lahko bi prišlo do uh, izvoza eh, ladij in do recikliranja eh, teh ladij eh, v nasprotju z našimi standardi. Ampak ta vrednost je zelo majhna, kajti veliko, lad, veliko držav mora ratificirati to konvencijo in zaradi tega je ta možnost zelo, zelo majhna. Če pa bi se to zgodilo, lahko uporabimo eh, določilo, ki bi omogočilo eh, zgodnejši eh, vstop v veljavo uredbe na ravni Evropske unije. Torej, jaz nimam posebnih težav z to konvencijo pravila konvencije iz Hongkonga lahko uporabimo uh, za določitev standardov v evropski uredbi, ampak vsaka država lahko uh, tudi preseže te standarde. Na mednarodni ravni pa bi ta konvencija vsekakor predstavljala veliko izboljšavo. Hvala lepa, Karl Flüter, Chris Davis. Um, Hvala lepa. Ničesar mi ni treba dodati k temu, kar je bilo povedano v. Uh, celo dobri izjavi za uvod. Eh, konvencija je nezadostna, vendar bolje je nekaj kot nič in eh, neverjetno je, kako dolgo traja, da se ratificirajo te mednarodne konvencije. Glede na hitrost, eh, skoraj da nič ni mogoče doseči. Seveda sem razočaran, da je bil v parlamentu Eh, zavržen prvotni predlog Karla Šliterja in podpiram pač njegova priporočila. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo še komisija. Najlepša hvala, gospod predsednik gospod Šluter je v svojem uvodu že zelo dobro povedal, kakšen je kontekst te razprave. Danes imamo to uredbo za recikliranje ladi, ki velja, vendar pa to seveda velja za ladje pod zastavo EU. In mi pa seveda želimo tudi izboljšati situacijo na mednarodni ravni in to je pravzaprav namen Hongkonške konvencije, ko bo začela veljati. Dve stvari želim izpostaviti, s tem se bo torej zmanjšal okoljski učin nek ladi v reciklaži, to je dobro za morsko okolje in tu drugič eh, gre za enako Eh, zagotavljanje enako eh, vrednih in enakih pogojev za tiste obrate, ki, eh, so, ki spoštujejo visoke standarde in tiste, ki jih ne. Torej, bila je dolga razprava v svetu, vendar sedaj mislim, da smo našli kompromis, po katerem bodo države članice lahko eh, ratificirale konvencijo in gospod Šluter, upam, da boste tudi vi podprli to odločitev in upamo, da bo parlament sledil vašim predlogom in da bomo lahko postopek zaključili pred koncem tega mandata. Cela vrsta držav članic namreč čaka na zaključek tega postopka, da lahko ratificirajo konvencijo. Hvala lepa. S tem smo dokončali razpravo v zvezi s to točko dnevnega reda. Danes ob 16. uri eh, lahko. Skrajni rok za eh, predloge sprememb 16. Eh, še marca v, eh, glasujemo v Enviju, potem pa še v plenumu. Sedaj pa še zadnja točka vprašanja za ustni odgovor. O, Eh, trenutnem preverjanju regulativ ustreznosti eh, splošne življenjske zakonodaje in vlogi foruma na visoke ravni za boljše delovanje preskrbe s hrano. Komisija, gospod Pule, kdo je tukaj? Gospod Miko. Prosim. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Na podlagi vprašanja oziroma tu gre za celo vrsto vprašanj. Eh, želim seveda govorimo o eh, eh, tem programu REFIT, re, pobuda REFIT preverja delovanje obstoječe zakonodaje v luči zadnjih dogodkov. Mnogi zakoni so bili namreč sprejeti že pred dolgim časom in tu se zastavlja vprašanje, ali je pravni okvir še vedno primeren. E, to je splošna logika pobude Refit. Na področju živil imamo zelo komplicirano zakonodajo eh, kjer je zelo veliko eh, standardov ki so med seboj povezani in torej najprej imamo pač eh, tako eh, imenovano preverjanje, fitness check, prva faza. In eh, tu se pač opisuje eh, splošni okvir in vprašanja, ki jih moramo preveriti v okviru refita. Mi smo tu ugotovili, da nima smisla, da se osredotočamo na posamezne zakonodajne norme, če ne začnemo pri eh, sami podlagi. To je splošni, splošna živilska zakonodaja. In eh, torej tu gre za splošno zakonodajo o živilih. Mi smo sedaj še v pripravljalni fazi. Eh, komisija želi eh, naročiti dve zunanji evaluaciji. Eno si bo zastavilo za predmet Eh, splošni sistem, drugo pa eh, sistem hitrega obveščanja na področju eh, hrane in krme. To je seveda zelo pomembno spričo škandalov, ki smo jih doživeli in tu se moramo seveda vprašati, ali lahko razvijamo določene instrumente, ki jih predtem nismo imeli. Očitno se zavedamo, da moramo v tem proti CSU dobiti povratne informacije vseh, ki so zainteresirani za to in zaradi tega je ta proces na samem začetku zelo vključujoč transparenten in želimo, da sodelujejo države članice, njihovi strokovnjaki, pa tudi vsi deležniki, eh, naprimer to so gospodarski subjekti, potrošniki, nevladne organizacije in tako naprej in zaradi tega smo tudi eh, začeli postopke. Imeli smo sestanek z državami članicami 3. marca. Rad bi tudi izpostavil, da verjamemo, da bo zelo koristno, če bo eh, parlament eh, sodeloval od samega začetka in zaradi tega smo tudi Evropski parlament povabili k tej eh, pobudi. Žal pa še ni bilo nobenega sodelovanja, vendar ste prisrčno vabljeni. Torej, v naši svetovalni skupini za prehransko verigo za eh, živali in človeka, bomo seveda uh, imeli uh, omejeno udeležbo v tej skupini. Je 45 uh, so delavcev, vendar uh, delovna skupina pa je odprta pravzaprav za vse, ki se zanimajo za to uh, pobudo refit. Mi smo torej tu sedaj v razpravi eh, ugotovili, katere elemente bi bilo treba preučiti v okviru evaluacije splošne živilske zakonodaje in na podlagi te razprave, ki naj bi se eh, končala 14. marca, bomo eh, imeli pač formulirana vprašanja in eh, maja nameravamo sprožiti študijo in upamo, da bomo ob koncu leta 2014 dobili eh, rezultate študije. Eh, vse je torej odvisno v tem trenutku od rezultatov te evaluacije. To pomeni, da v tem trenutku ne delamo nobenega pregleda zakonodaje. Mi sedaj ocenjujemo, Eh, primernost eh, splošne živilske zakonodaje za namene, za katere je bila sprejeta in potem bomo sprejeli naslednje korake. Upam, da je to zadovoljivo vprašanje, eh, zadovoljiv odgovor na vaše vprašanje, če ne, bom seveda vse z veseljem dopolnil. Hvala lepa. Karl Schlüter. To je res eh, moj dan. Sato Hasi eh, je zastavila vprašanje, vendar je ni in me je prosila, da naj jo zastopam. Hvala lepa za odgovor. Zakaj smo zastavili to vprašanje? Vsi se torej strinjajo, da je potrebno poenostavljanje. Jaz osebno, kadar želim, eh, da me, eh, da se mi smejejo poslušalci, eh, preberem kakovostne standarde eh, za nektarine. In mislim, da je stvar industrije, kako bodo pač trgovali s temi stvarmi. Članstvo v visokem forumu nas nekoliko skrbi. Tu je veliko inputa velikih korporacij. Eh, vi pa pravite, da je 90 odstotkov eh, eh, sektorja MSP-jev in ti tudi največ zaposlujejo. Ali imate zagotovljeno pravo ravnovesje med nedvladnimi organizacijami MSP-ji in velikimi podjetji? In če Eh, lahko vsi pridejo poslušati. Ali verjamete, da bo moj sosed, ki ima manjšo klavnico, prišel na ta forum? Ali ima čas, ali si lahko to e, privošči, ali so MSP-ji dovolj organizirani, da lahko sodelujejo? E, tudi če je to odprto za vse, lahko pride do neuravnovešenega sodelovanja zaradi razlik v kapacitetah. In to me skrbi. Tu gre namreč za to, da zmanjšamo breme za MSP-je. Ti eh, tudi nimajo velikih izvoznih eh, trgov. Naprimer, moj sosed nikoli ni eh, izvažal niti za en evro sosedne države, prodaja lokalnemu prebivalstvu. Včasih evropski zakoni in nacionalne interpretacije zakonov delajo težave MSP-jev, ki prodajo na lokalni ravni in eh, pravzaprav bi morale eh, lokalne oblasti ukrepati, ko prihaja do problemov. Torej, De, problem je res eh, pri MSP-ju. Mi veliki imajo svoje lobije, se lahko prilagajajo, eh, mali pa niti ne morejo priti sem. Torej skrbi me ravnovesje in tudi eh, vprašanje, ali imajo nevladne organizacije ustrezen vpliv. In potem pa tudi vabite posamezna podjetja in ne predstavnikov velikih skupin. Eh, potem me zanima tudi eh, načelo previdnosti, ali bo to tudi ohranjeno. Eh, zmanjšanje bremena je zmanjšanje bremena in ne zmanjšanje varnosti, zaščite in podobno. Hvala, komisija. Hvala lepa. Najprej moram povedati, da se posem zavedamo teh skrbi in mi smo te spremljali zelo natančno. Zavedamo se, da je delež MSP-jev na živilskem sektorju zelo visok in mi smo seveda zainteresirani za to, da bi njihove predstavnike vključene. Mi ne interpretiramo stvari tako, da se refit o Refitu govori samo znotraj tega foruma. Ne, DG Enterprise je to tudi preučeval, vendar obstaja nek interes, da informiramo o novih eh, inicijativah tudi znotraj te živilskega sektorja. In eh, to pomeni, da mi informiramo in uporabljamo ta eh, forum za izmenjavo mnenj o tekočih pobudah, obravnavah novih zakonodajnih predlogi, ki tečejo ne samo za refit. Torej, ta forum je forum, kamor mi gremo in informiramo, ni pa to edini partner za refit. E, naša svetovalna skupina je tu seveda zelo pomembna, kajti zastopstvo potrošnikov in nevladnih organizacij je zelo e, veliko, kajti več kot polovica udeležencev prihaja iz teh vrst in povrhu smo tudi ustanovili delovno skupino, ki je pa odprta za vse. Seveda je tu velik izziv, kako naj vključimo MSP-je v te razprave. So pa kljub vsemu eh, zastopani z eh, zastopniki eh, potrošnikov, kajti te eh, organizacije dostikrat zastopajo tudi interese MSP-jev in v naši svetovalni skupini smo eh, predstavnikom potrošnikov dovolili tudi večjo zastopanost kot za druge. Poleg tega nameravamo tudi tesno sodelovati z državami članicami, nekatere so zelo zainteresirane za to pobudo in potencialno želijo tudi sodelovati pri bolj natančni analizi posameznih sektorjev. Kot veste, to se je že zgodilo na nizozemskem za eh, pekarne in tam je bilo tudi upravljenih nekaj analiz eh, tudi v Združenem kraljestvu. Se pravi, vse te analize se bodo povezale v tej pobudi. Eh, potem pa gre za na, eh, osnovna načela. Ne, mi ne želimo spreminjati načelnih eh, stvari. Mi želimo sedaj enostavno preveriti, ali se danja praksa izpolnjuje pričakovanja, ki smo jih imeli ob formulaciji zakonodaje. Vprašanje je torej, ali je zakonodaja, kot je bila zapisana leta 2002, primerna tudi namenom, ki in pričakovanjem v letu 2014. Stvari so se nam reč spreminjale, imamo nekaj novih elementov, nekaj vprašajev in mi moramo odgovoriti na to. In lahko vam zagotovim, da, je, da mi nikakor ne želimo zmanjšati ravni varnosti hrane in tu lahko pomirim potrošnike. Moramo pa sprejeti dejstvo, da so uh, se situacije eh, nekoliko spremenile in lahko morda najdemo bolj učinkovite načine za implementacijo teh načel. Eh, mislim pa tudi, da bi bilo primerno, da zastavimo ta vprašanja šele potem, ko bomo pred seboj imeli rezultate evaluacije, ko bomo videli, kako se pač splošna živilska zakonodaja izvaja v praktičnem v eh, smislu, ko bomo to izvedeli iz držav članic in potem bomo šele eh, na podlagi teh odgovorov definirali, kako naprej. Lahko, eh, se, eh, lahko je rezultat eh, tudi, da vse deluje mm, zelo dobro in da ničesar ni treba spreminjati. Tudi to bi bil lahko rezultat. Jaz ne morem predvideti, kakšen bo rezultat evaluacije, vendar videli bomo vse to ob koncu leta 2014. Hvala lepa. S tem smo prišli do konca dnevnega reda. 10. marca, naslednji ponedeljek, je naslednja seja odbora od 10. ure do. Eh, od 19. Eh, ure do 22.30. Upam, da bo eh, prisotnost večja, ne samo ti trije kolegi, ki so tukaj. Potem 19. marec 9 do 12.30 do in 15 do 18.30 in 14. aprila imamo zadnji sestanek eh, od 19. ure do 22.30. In to je to za eh, ta mandat. Se pravi, za danes smo končali, v ponedeljek nadaljujemo vsem kolegom, ki so bili tukaj. Želim lep dan in vidimo se v ponedeljek.